rad bi izrekel svoje eh, sočutje prebivalcem tega mesta in okoliških mest, ki so bila prizadeta. Najlepša hvala. Prisluhnili smo temu, kar ste povedali in tudi mi izražamo svojo solidarnost zaradi katastrofe, do katere je prišlo v Kalabriji. Mislim, da lahko govorim v imenu celotnega parlamenta ko pravim, da eh, parlament izreka solidarnost celotni regiji. Prva točka na dnevnem redu danes je izjava komisije o reformah in razvoju dogodkov v Republiki Moldovi. V imenu komisije najprej dobi besedo komisar Füle. Izvolite, gospod, imate besedo. Good morning, Mr. Chairman, honorable members. Dobro jutro, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Če obravnavamo odnove med odnose med Evropsko unijo in Moldovo, je nesporno, da smo dosegli veliko napredka v rekordnem času, ampak na eh, domači ravni se država še vedno sooča številnimi težavami. Referendum 5. septembra naj bi uh, končal politični zastoj eh, in naj bi pripeljal do izvolitve predsednika, vendar to ni uspelo, kar je obžalovanja vredno. Ampak eh, pomembno vprašanje je bilo tudi, ali je bil ta referendum v skladu z demokratičnimi standardi. Mednarodni opazovalci so potrdili, eh, da temu je tako in to je zelo spodbuden znak. Tudi volitve 28. novembra so izredno pomembne za utrditev demokracije v tej državi še naprej bomo pošiljali glasna sporočila v tem smislu vsem upletenim. Kasneje bodo morale vse politične sile delovati skupaj, zato da bo izvoljen predsednik in tudi zato, da bo oblikovana vlada, ki bo lahko popeljala državo skozi ključne reforme. Istočasno bomo ustrajali eh, in še naprej podpirali strukturne reforme, ki jih izvaja vlada Moldove. Naj tukaj izpostavim nekaj ključnih vidikov. Evropska unija ni samo daleč največji donator Moldovi. Marca smo uspeli tudi mobilizirati preko 40 drugih donatorjev, ki podpirajo reforme v Moldovi. Eh, državi so obljubili 1,9 milijonov evrov za obdobje 2010 do 2013. Eh, tukaj je vključenih tudi 250 milijonov evrov, ki smo jih namenili mi. V zadnjih mesecih pa smo se odzvali tudi na specifične potrebe vlade. Poskrbeli smo za svetovanje ministrom, podprli smo prizadevanja za demokracijo, na področju vladavine prava. Pomagali smo organizirati predvolilna posvetovanja, odzvali smo se na nujne potrebe po lanskih poplavah in z vsem tem želimo eh, tudi izboljšati možnosti za izvoz vina iz Moldave. Skupaj z vlado smo eh, se pogovarjali tudi z ljudmi, ki živijo v Pridnesterju. Tam smo izvedli manjši projekt, predvsem na področju socialnih zadev. Prihodnje leto pa bomo začeli eh, izvajati obsežen program izgradnje institucij v okviru shodnega partnerstva. Ta program bo Moldavi pomagal, da se bo pripravila in da bo tudi izvedla oziroma resničevala pridružitveni sporazum, o katerem se trenutno pogajamo. Zadnji krok pogajanj je potekal 13. in 14. oktobra in ponovno se je pokazalo, da pogajanja zelo hitro in zelo dobro napredujejo. Naša pomoč eh, pomeni tudi neposredne prispevke v moldavski proračun. Od zadnjega četrtletja 2009 smo namenili 37 milijonov evrov za sektorsko proračunsko podporo, v prihodnje pa se bo temu pridružilo še 50 milijonov evrov. Uh, od tega smo približno 8,5 milijonov evrov neposredno namenili pomoči najrevnejšim plastem prebivalstva. Zdaj, ko je predsednik Buzek tudi podpisal ustrezno zakonodajno odločitev, pa pričakujemo, da bomo k malu uh, tudi uh, posredovali 40 milijonov prve tranše makrofinančne podpore. Ravno tako bomo nadaljevali s političnimi stiki in tehnično izmenjavo. Čez nekaj dni se bom sestal s premijem Filatom v Luksemburgu. Novembra bo zasedal pododbor za trgovino med EU in Moldovo in ta bo preučeval ključna priporočila komisije v luči priprav pogajanj za eh, prosto trgovinsko območje. Poleg tega imamo z Moldovo tudi dialog o človekovih pravicah in o energetiki. Ravno tako pa se pogajamo o sporazumu o letalskih storitvah. Ravno tako se uspešno nadaljuje vizumski dialog, ki se je začel junija. Naslednji ponedeljek, ko bomo dobili rezultate misije za ugotavljanje dejstev, ki je bila izvedena septembra, naj bi svet za zunanje zadeve tudi objavil svoje sklepe v zvezi s tem. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa prehajamo na govornike v imenu poslanskih skupin, najprej v imenu Evropske ljudske stranke. Gospa Makovej za dve minuti. President. Hvala, gospod predsedujoči. Namen te razprave je, da spregovorimo o reformah, ki jih je v zadnjih letih izvedla Moldova in da obravnavamo napredek, ki ga je ta država naredila v približevanju Evropski uniji. Država je na našem dnevnem redu že kar nekaj let. E, izpolnili so vse svoje zaveze. Uresničili so prednostne naloge na vseh ključnih področjih reform, naprimer reforma pravosodnega sistema. To je bilo e, že začeto, ravno tako imajo tudi učinkovit načrt na področju človekovih pravic. Septembra je tamkajšnji parlament ratificiral statut mednarodnega kazanskega sodišča. Tudi pridružitveni eh, sporazum eh, se nam bliža in to je zelo dobro. Ampak kakšna jamstva imamo, da se bo vse to nadaljevalo? Eh, Moldova je naredila bistveno večji napredek od vseh drugih držav v vzhodnem partnerstvu. In ravno zato jo moramo obravnavati drugače, ravno zaradi tega doseženega napredka. Pokazali so veliko prizadevanja in zato jih moramo nagraditi. Enako smo naredili z državami Zahodnega Balkana, zakaj torej ne bi naredili enako tudi z Moldovo? Kar pa zadeva razpravo o vizumih, Eh, tukaj je bil dosežen napredek na vseh štirih področjih, zato pozivamo komisijo naj pripravi akcijski načrt do oktobra in sicer naj ta načrt omogoči Moldovi, da bo čim prej eh, začela uživati v brezvizumskem režimu. Potrebujemo rešitev, ki bo prinesla stabilnost v to regijo. Evropska unija mora biti temu bolj zavezana, kajti konec koncev eh, je proces evropskega združevanja eh, vedno spodbujal vzpostavitev stabilnosti in demokracije po vsej Evropi. Le pogledajte, kakšne spremembe so se zgodile v vzhodnji Evropi v zadnjih 20 letih. Reforme potekajo na Zahodnem Balkanu in enako velja tudi za Moldovo. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu socialistov in demokratov gospod Severin. Option. Between... Najlepša hvala. E, imeli so na izbiro evropeizacijo ali e, podnestranje in odločili so se za prihodnost, ki bo pomenila socialno pravičnost in blaginjo. Na Moldovo so do sedaj negativno vplivali politične nestabilnosti, vendar pa eh, tudi danes gre predvsem za notranje delitve med političnimi silami. Ravno zato tudi vladajoča koalicija ni uspela uresničiti proevropskih načrtov. Eh, zdaj prihaja prelomnica za to državo in rezultati teh volitev bi morali pripeljati državo na pot evropske modernizacije. Zato pozivamo na vse zato pozivamo vse sile v Moldaviji, da se eh, izognejo morebitnim konfrontacijam in da se osredotočijo na to, da bodo razvili široko vizijo, katere cilj bo, da ta država uresniči svoje evropske cilje. Gracias, eh, Najlepša hvala, gospod Severin. Zdaj pa je v imenu skupine Alde za dve minuti gospod Watson. Gospod predsedujoči, pred 18 meseci smo bili šokirani nad brutalnimi dogodki v Kišinau. Nekaj tednov kasneje pa smo imeli možnost tukaj na naši galeriji pozdraviti eh, vodje eh, političnih eh, sil v tisti državi, ki so se podale na novo pot ravno tako kot ljudje v državi smo navdušeni nad novo prihodnostjo Moldovje, Moldove in eh, navdušeni smo nad napredkom, ki je bil dosežen. Ampak marsikaj je še potrebno doseči. Naprimer, pripeljati pred sodišče krivce za te brutalne dogodke. Eh, če se bo po volitvah vrnila na oblast eh, obstoječa koalicija, obstaja možnost, da bo kljub težavam eh, država lahko končala eh, svoje reforme. Francis Bacon je zapisal, da je upanje zelo dober zajtrk, ampak nekoliko slabša večerja. Vladajoče stranke v državi ne smejo dvomiti o tem, da Eh, mora pravnim aktom slediti tudi praktična izvedba reform. Časa ni veliko, mrzikaj bo potrebno storiti zelo k malu. Eh, moja skupina čestita komisarju Füleju in njegovim službam za upravljeno delo pri pomoči Moldovi. Ravno tako podpiramo vzpostavitev skupine prijateljev Moldove, Moldove in uh, vseh prizadevanj evropskih držav, da bi ta država napredovala. Evropska unija si res prizadeva za to, da bi pomagala tej skrajno revni državi, da bi se približala Evropski uniji. In upam, da ko bo svet prihodnji teden obravnaval vizumski režim, nam bodo pomagali, da uh, se stvari premaknejo naprej. Ampak kot je dejal eden od naših ustanoviteljev, uh, Napredovanje na poti proti Evropi je odvisno eh, od pripravljenosti na spremembe in upam, da bomo to videli tudi na volitvah prihodnji mesec. Najlepša hvala, gospod Watson. Zdaj pa v imenu skupine zelenih dobi besedo gospa Ždanoka za dve minuti. Spoštovani gospod komisar, spoštovani kolegi, pozdravljamo napredek, ki ga je naredila Moldova in upamo, da bodo prihajajoče volitve še utrdile demokratične institucije in pravno državo ter spoštovanje človekovih pravic v Moldovi. E, za e, članstvo Evropski uniji v Moldavski družbi obstaja široka podpora. Vse stranke, ki so zastopane v tamkajšnjem parlamentu, pravijo, da so za evropsko sodelovanje in integracijo. Ampak eh, glede na to, kakšne so izkušnje moje države na področju članstva Evropske unije, sem poskušala v svojih pogovorjih z moldavskimi politiki eh, pojasniti, da članstvo Evropske unije ni samo sebi namen in to ne more biti edini cilj. Zelo pomembno je, Eh, prizadevati si za ključne gospodarske in pravosodne reforme, predvsem na področju boja proti korupciji. Eh, tamkajšnja družba je večetnična in večjezikovna in eh, pojavljajo se tudi bistvene razlike pri oceni zgodovinskih dogodkov. Zato je zelo nevarno, če se v tej družbi pojavljajo novi razkoli. Uh, tudi praznovanje eh, sovjetskega dne 28. junija je eh, sprožilo negodovanje velikega dela družbe in je imelo zelo negativne posledice. Moldavska družba eh, je polno ljudi, ki imajo dvojno državljanstvo in tudi to pomeni eh, različne pravice posameznih državljanov. Eh, poskrbeti moramo, da bomo odpravili te razlike in zagotovili brezvizumski režim za vse. Najlepša hvala v imenu skupine ECR, da bi besedo za minuto in pol dr. Tenok. Nihče ne. Eh, trdi, da eh, ima Moldova pred sabo še veliko dela, preden se pridruži Evropski uniji in to je nekaj, kar moja skupina podpira. To je še vedno ena najrevnejših evropskih držav, kljub temu, da je v STO in zato je zelo dojemljiva za organiziran kriminal, trgovino z ljudmi in korupcijo. Ravno tako tam še vedno ustrajajo zamrznjeni konflikti z rusko govorečo regijo Pridnesterja. Uh, Ampak odkar so bili pred 15, 15 meseci eh, komunisti odstranjeni iz oblasti, je država dosegla velik napredek. Eh, vladajoča koalicija in druge sile so pokazali veliko pripravljenost za sodelovanje na področju integracije v Evropsko unijo. Eh, zato moramo še naprej pritiskati na vlado, zato da bo nadaljevala z reformami, predvsem na področju eh, vladavine prava. Omenjeno je bilo tudi vizumsko vprašanje, ampak to je tudi vprašanje Euronesta. To ponudi priložnost, da bi tamkajšnji naši politiki eh, govorili o skupnih interesih. Nažalost pa je ta eh, skupščina zamrznjena zaradi spora o zastopstvu Ukrajine. In upam, da bodo nekega dne vse evropsko usmerjene države v regiji eh, Moldavija, Ukrajina in Belorusija postale kandidatke za članstvo. Najlepša hvala, gospod Tenok. Zdaj pa še zadnji govornik v imenu skupine. Eh, tu je gospod Belder za skupino EFD. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. ta razprava zadeva vključenost Evrope v Republiki Moldavije. Republika Moldavija pa je razdeljena. Na nizozemskem smo dolgo imeli državljane, ki so izvali socialne pobude za to, da bi pomagali in podpirali ljudi v Moldaviji. Številne vasi so pri tem sodelovali in z velikim veseljem jih tukaj omenjam ta trenutek ima Republika Moldavija zelo obsežni trgovinski sporozum z Evropsko unijo. Tudi tukaj lahko omenjamo napredek. Moldavijski izdelki se pojavljajo v trgovinah, vino, kulturni izdelki in tako naprej. To je zelo pomembno za njihovo gospodarstvo. Vprašanje pa je, ali lahko Evropska unija ponudi kakšno pomoč Moldaviji pri tem, da se bo država rešila iz težav. Nedavno je gospa Merkel prevzela pobudo na tem področju. Izboljšali bi lahko tudi odnose z Rusijo, kolikor se meni zdi, zaenkrat na tem področju ni nobenih premikov. Vsekakor pa vam želim obilo uspeha pri tem, da eh, Moldavijo zbližamo z Evropo. Hvala, gospod Belder. Sedaj bomo dali besedo posameznim poslancem. Najprej dobi besedo gospod Ungurehanu, ki ima dve minuti. Ne. Hvala lepa. Gospod komisar, veliko dokazov imamo, da je Moldavija resnično zavezana k temu, da se približa evropskim standardom gre za najboljši primer izvajanja evropskih politik med vzhodnimi sosedi. Njihove lasnosti so takšne, da so na enake ravni kot države v Zahodnem Balkanu. To bi morali priznati in spodbujati. Zato, ker je stanje na področju demokracije v Ukrajini vedno slabše, bi morali podpirati Moldavijo še toliko bolj. V tem kontekstu je ključnega pomena, da splošne volitve 28. novembra potrdijo splošno zavezo Moldavije, da bi se približevali evropskim integracijam. Gospod komisar, mislim, da je zadnji čas, da Evropska unija pošlje pozitivni signal Moldaviji in Moldavicem. Tisoče družin je razdeljenih zaradi vizumske ovire. Tako se nam ponuja velika priložnost dialog bi moral preiti v operativno fazo. 25. oktobra bi svet moral povabiti komisijo, da pripravi akcijski načrt za liberalizacijo vizumskega režima. Proevropska, vključena Moldavija bi imela pozitiven vpliv na vzhodno mejo Evropske unije, kajti tam vladajo slabe vlade in oboroženi spopadi in to ogroža tudi Evropsko unijo. Hvala. Hvala. Sedaj pa za minuto gospa Jotova. Bogodarja, gospodin predsedatelj, predizvika. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moldavija se dan danes sooča z izzivi. Ti izzivi so povezani s tem, da gre za več narodnostno državo. Problem je tudi Pridnesterje in vprašanje članstva Moldavije v EU. Liberalizacija vizumskega režima je še posebej pomembna v tem vidiku. Videli smo, da lahko zagotovi dobre rezultate. Izdajanje bolgarskih in romunskih potnih listov za Moldavice tukaj ni rešitev. To je zelo tvegano početje. Oblasti v Kišinjevu bi morale jasno navesti, da je pomoč, ki jo prejmejo iz Evropske unije, namenjena vsem. Pomoč morajo dobiti vsi državljani, ne glede na to, kakšno je njihovo etnično ozadje. To je pomembno še posebej za bolgarske državljane, ki živijo v enem najrevnejših delov Moldavije. Hvala, sedaj pa za minuto, gospod Bušoj. Hvala, gospod predsednik. Bukur je evolucija pozitiva Moldova. Kot član parlamentarne skupščine z Moldavijo, sledim napredku te države. Povem vam lahko, da se premika v evropsko smer. Upozoriti želim tudi na reforme na področju pravosodja. Vendar realistični moramo ostati, veliko dela nas še čaka, postopek tranzicije bo še dolg. Vesel sem, da Razprava o liberalizaciji dizmo napreduje, vendar komisija bi morala pripraviti načrt v zvezi z vsemi temi cilji, morda tudi načrt za popolno umaknitev vizumskih zahtev v prihodnosti. Republika Moldavija bo 28. novembra imela pomemben preizkus. Upam, da bodo državljani potrdili proces pomoč Evropske unije in držav članice zaenkrat bila zelo pozitivna. Zato prosim institucije, parlament, svet in komisijo, da še naprej podpirajo Republiko Moldavijo, da ji dajo več samozavesti in da jo spodbujajo k temu, da se še naprej pridruži Evropski uniji ter izboljša svojo integracijo na koncu tega procesa. Hvala. Hvala. Sedaj pa za minuto gospod Bilan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred Desetimi dnevi sem obiskal Moldavijo v okviru delegacije zunanjega ministrstva. Moldavija je sedaj v zelo pomembnem času. Nekaj tednov je minilo po uspešnem referendumu in nekaj tednov je še do zelo pomembnih parlamentarnih volitev, ki se bodo odvijale 28. novembra letos. Videli smo, da Moldavici zelo podpirajo proces integracije z Evropsko unijo. Opazili smo tudi, da je bilo storjenega veliko napredka na poti Moldavije k integraciji z EU. Korupcije je sicer veliko, ampak prav tako so dosegli veliko napredka pri boju proti korupciji. Gospodarski napredek in tudi problemi, ki jih izhajajo iz Pridnjestrja, se rešujejo. Vseeno pa spodbujam Moldavijo in zato jih moramo podpirati pri procesu integracije. Upam, da bo na prihajajočem vrhu sveta liberalizacija vizumskega sistema na dnevnem redu. Hvala. Da, Hvala, sedaj pa Elena Bašesku za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaliti se želim vsem tistim, ki so omogočili to razpravo. Prevzeti moramo svoj del odgovornosti do Moldavije, še posebej sedaj, ko smo tik pred volitvami. Vlada Zavezništva za evropske integracije je v zadnjem letu pokazala, da je pripravljena izvajati obsežne reforme na področju politike, institucij in tudi gospodarstva postali so vodilni v svojem delu sveta. Ne smemo pozabiti, da se to dogaja po osmih letih komunistične vladavine. Takrat so bile temeljne pravice, naprimer svoboda mišljenja in tako naprej, kršene. Reformni proces se mora v Moldaviji nadaljevati, še posebej na področju pravosodja in notranjih zadev. Boriti se moramo proti korupciji, moramo biti učinkoviti Poskrbeti moramo, da bo pravosodje samostojno. Tudi zaporniki morajo biti pridržani v normalnih okoliščinah in spoštovati se morajo človekove pravice. Moldavija je bila oziroma je že več kot 18 mesecev v resni politični krizi, niso mogli izvoliti predsednika in potrditi rezultatov referenduma. Upam, da bodo volitve, ki bodo 28. novembra, uspešne. Predstavljale bodo velik izziv za Moldavijo, pa vendar. Bojim se, da bi neuspešne volitve pomenile, da bi tudi politika Evropske unije v Moldaviji bila neuspešna. Potrebujemo partnerja, ki z nami deli urednote in ki bo dober sosed, Podariti želim tudi to, da je jezik, ki ga govorijo Moldavici, uradni jezik Evropske unije. In to je še en razlog, zakaj bi morali z veseljem zagotoviti pomoč za Moldavijo. Hvala. Hvala, sedaj pa za minuto, gospod Vigenin. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zelo sem zadovoljen, da je Evropski parlament namenil nekaj svojega dragocenega časa temu, da razpravljamo o Moldaviji. To je dejansko evropska država. V zvezi s tem moramo povedati, da je koalicija za evropsko integracijo storila zelo veliko v tej smeri, zato jih moramo tako tudi oceniti. Istočasno pa državljani pričakujejo več rezultatov na področju gospodarstva in socialnih zadev. Zato je to ključno vprašanje v kampanji. Odnosi z Evropsko unijo niso enkratno dejanje. To mora postati nespremljiva oziroma nespremenljiva politika. Politična nestabilnost bi se lahko ponovila po volitvah, ki nas čakajo, zato pozivam politične sile, da ne glede na to, kakšen bo izid volitev, storijo to, kar je potrebno. Zagotoviti morajo politično stabilnost, zato da bodo ravnali v interesu državljanov in evropske prihodnosti njihovih državljanov. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Poreba. Mislim, da ga ni v dvorani na koncu mu bomo dali še enkrat možnost. Sedaj pa dve minuti, gospod Predan. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rimski imperializem. To je izraz, ki ga komunisti v Moldaviji uporabljajo, ko omenjajo posredovanja romunskih kolegov v Kišinjevu. Enako velja za predsednika Bašeska ali katerega koli evropskega poslanca. Vsak, ki se oglasi, je imperialist. Oni si želijo miru in tišine. Po mojem pa to ni pošteno. Mislim, da bi morali spregovoriti o tem. Zelo veliko evropskih državljanov, Romunov, Bolgarov, pa tudi državljanov drugih nacionalnosti, živi v Moldaviji. Zato bi morali vsi imeti korist od pravic, ki jih imajo kot evropske državljani. Kar zadeva Kišinjev. Vladna koalicija že več kot leto dni dela v okviru simbola evropske integracije, če tako želite. Gre za zavezništvo za evropsko integracijo. Če bi jih imenovali zavezništvo za rusko integracijo, potem bi jih obravnavali drugače. Ampak ne gre za to. Oni si prizadevajo za evropsko integracijo. Gospa Makovej, gospod Füle, komisar, povedati vam moram, da dosegajo zelo spodbudne rezultate. Prejšnji teden sem bil v Kišinjevo in videl sem, da je ta politika zbliževanja zelo pomemben del volilne kampanje. Novembra se bodo ljudje morali odločiti med političnimi silami, ampak tudi o procesu integracije z Evropo ali o odložitvi tega procesa. Komunisti si ne želijo stopiti na pot evropskih integracij. Pred nekaj meseci so komunisti pokazali, kaj si želijo. Demonstracije aprila so bile jasen znak tega, kaj komunisti želijo v Kišinjevo. Zato sem pripričan, da bodo državljani razumeli sporočilo, ki jim ga država sporoča in da bodo izglasovali tistega, ki si ga želimo tudi mi. Hvala sedaj pa za minuto, Marek Sivjec. Dlačego pošvencam? Hvala lepa. Zelo dobro vprašanje je, zakaj toliko pozornosti namenjamo tako majhni državi, kot je Moldavija. Je pri Črnem morju, ampak nima dostopa do Črnega morja. Gre za majhno državo, v kateri se srečata dva svetova. Svet, ki nas zapušča, svet, ki ga je nekoč simbolizirala Sovjetska zveza, zaradi tega je država razdeljena. Okupirani so strani določenih zunanjih sil. Danes moramo biti jasni, država si zasluži našo pomoč, gre za majhno državo zelo pogumnih ljudi, ki si želijo približati se Evropske unije in krepiti demokracijo. Gospod komisar, gre zato, da je to podobno fiziki. Sile vplivajo druga na drugo. Ti milijoni niso velike količine denarja, gre za majhne količine denarja, vendar, če jih ustrezno namenimo, lahko dobimo zelo dobre rezultate. Vsi tisti, ki krepijo demokracijo, vsem tem želim obilo uspeha pri delu. Želim si, da bi lahko stopili skupaj, da bi lahko skupaj postali partnerji pri evropskih integracijah. Hvala. Hvala. Gospod Papadopoulos je dvignil modri karton. Ali to pomeni, da želite spregovoriti v okviru postopka, pritegnite pozornost predsedujočega ali imate vprašanje za gospoda Sivjeca? Za postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Dobro. Še enkrat vas opozarjam, da je modri karton namenjen temu, da opozorite nase, da želite zastaviti vprašanje govornikov z modrim kartonom, se ne javljate k postopku pritegnite pozornost predsedujočega. Dobro, na koncu še gospod Kukan za dve minuti. S tem bomo zaključili seznam govornikov. Dve minuti, gospod Kukan. Važeni pan predsedajoči, cijeni pan komis. Hvala lepa, gospod predsedajoči, komisar, kolegice in kolegi. Dogodki v Moldaviji so zelo obetajoči ta država bi lahko bila zgled za vse nas, je zgleden član sosedske politike za Evropo. Proevropska vlada v Moldaviji je državljanom predstavila jasno demokratično perspektivo. Zato so obeti zelo obet dobri. Vseeno pa je notranje dogajanje negativno stigmatizirano zaradi neuspešnih političnih reform. Referendum je prav tako bil neuspešen. Upajmo, da bodo volitve bolj uspešne. Evropska unija bi morala bolj učinkovito opozarjati na napredek, ki ga je dosegla Moldavija. V ponedeljek, naslednji teden, bo svet sprejel sklepe v zvezi z pristopom Evropske unije k Moldaviji. Morali bi potrditi korake vlade v Moldaviji, seveda pa bi moral svet odpreti tudi pot za opustitev vizovskega režima za Moldavijo. Videli pa bomo, kako se bodo stvari odvijale. Vse je seveda odvisno od rezultatov volitev v Moldaviji. Evropska unija bi morala biti bolj pozitivno naravnana proti Moldaviji. Bolj jasno bi morali izraziti podporo proevropskim silam, ki si prizadevajo za evropske integracije v Moldaviji. Moldavija bi morala postati članica evropske družine in prepričati jih moramo, da je to najboljša prihodnost za njih. Hvala. Hvala. Zaključili smo s tem krogom govornikov, sedaj bomo začeli postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Sedem vas je zaprosilo za besedo, vsi boste dobili besedo, več pa ne. Po 60 sekundah pa vam bomo vzeli besedo. Gospod Andrikjene, izvolite. Moldova Heskam. Hvala lepo, gospod predsedujoči. Moldavija je dosegla zelo veliko napredka od Ribbentropovega pakta. Danes je samostojna država. Res je, ima veliko težav. Ampak je tudi demokratična država na poti k evropskim integracijam. Zato danes vse politične sile v Evropi, vse demokratične sile v državi in vse etnične skupnosti pozivam, da se izogibajo sporom in da se posvetijo temu, da bi zagotovili boljšo prihodnost za Moldavijo. Namen naj bi bil, da država doseže svoje evropske cilje. Na koncu še moram omeniti Pridnesterje. Pridnesterje mora biti visoko na našem dnevnem redu. Pozdravljam pobudo nemške kanclerke Angele Merkel in političnih vodi drugih držav pri tem, da bi rešili ta zamrznjeni konflikt. Hvala. Gospod Pasku. Hvala lepa, gospod predsedujoči komisar Füle. Moldavija je edini del latinskosti zunaj Evropske unije. Zgodovina ima pri tem veliko vlogo, vendar sosedsko politiko ima Moldavija vedno več možnosti, da se približa Evropski uniji in da, ko izpolni pogoje, dejansko vstopi v Evropsko unijo. Volitve bodo k malu in država je pospešila izvajanje reform, Evropska unija pa se je ustrezno ozvala. Obema stranima moramo čestitati odziv na spodbude EU se mora nadaljevati in to čim prej. Možnosti Moldavije so seveda odvisne od tega, ali bo rešila zamrznjeni konflikt Pridnesterja. V zvezi s tem lahko vidimo, da so spodbudne razprave. V Podstamu so Nemci in Rusi začeli razpravo in tudi Rusi so izkazali pripravljenost, da bi rešili ta konflikt. Vsi moramo sodelovati, pri tem, da bo še zadnji del latinskosti prišel v Evropsko unijo. Aquí, pero pare... Hvala. Žal nam nagaja ura. Potrudili se bomo, da bo kmalo spet začela delovati. Gospod Merso. Najlepša hvala predsedujoči. V preteklosti smo se osredotočili na Balkan, pred očmi smo imeli težave Kosova in Bosne in pred tem smo pozabili na Moldovo. In eh, pravzaprav bi lahko že pred leti v konfliktu s sosednjimi državami tukaj prevzeli eh, vlogo posrednika. Eh, pravzaprav je obžalovanja vredno, da je Moldova zavrnila na našo pobudo, da bi igrali posrednika glede spora v Pridnesterju. Uh, Eh, vzhodne regije Moldove uživajo podporo Rusije in eh, se na ta način eh, nekako razlikujejo in ločujejo od preostalega dela države, kjer vlada, revš, kjer vlada revščina. Ključno je, da uh, nove volitve eh, potečajo na pravičen način in da se na ta način izognemo tudi morebitnim nadaljnim sporom z Romunijo. Hvala, gospod Gčip. Miałem okazję obserwować e, powtórzone wybory w Mołdawii. Hvala. Gospod komisar, imel sem možnost, da preučim volitve v Moldaviji. Govorili smo z vladnimi silami in z opozicijo. Vsi so izrazili pripravljenost za spremembe. To se je dejansko tudi zgodilo. Premije je takrat kot predstavnik opozicije napovedal, da si bo proaktivno prisedeval za integracije z Evropsko unijo. To smo videli, ko se je oglasil v Evropskem parlamentu. Hkrati to potrjujejo tudi predstavniki odbora za zonanje zadeve, ki so obiskali državo Moldavijo. Odnosi med Pridnesterjem in Moldavijo so zelo zapletena vprašanja. Podpirati moramo Moldavijo, zato da bo čim prej rešila ta problem. Imamo tudi probleme z migracijami tam. Komisar, vsak element podpore je zelo pomemben za Moldavijo. Hvala. Hvala lepa gospod Parnjo je zaprosil za besedo, ampak zdi se mi, da ga ni v dvorani, morda je prišlo do napake ali morda je zapustil eh, dvorano, vsekakor zdaj predajmo besedo gospodu Pirillu. Hvala lepa predsedujoči. V prejšnjih tednih sem eh, obiskal Čišinav v eh, Moldavi in sem sodeloval na eh, posvetovanju, ki ga je organiziral ministr za kulturo v zvezi z povezovanjem Molda, Moldo, Moldavije v Evropo, predvsem kar zadeva kulturno plat. Zelo sem cenil izrazito željo po rasti, predvsem prek cele vrste pobud, ki gredo od izgradnje infrastruktur, cestnih povezav, energetskih Eh, infrastruktura, do poklicnega usposabljanja za vse poklice, do eh, tudi rednega izpopolnjevanja tudi za druge vrste poklicov. Eh, Mold, moldavijski državljani se zelo zanimajo za vstop v Evropo. V naslednji prihodnosti vlada cilja na pravo integracijo v Evropsko unijo in delajo ravno v to smer. To je pozitivno, pozitivna je pozornost Evropske unije. Prekinjen je bil. Predajamo besedo gospodu Bronsu. Število uh, prejemnikov uh, dejansko evropskih eh, sredstev eh, znaša zelo velik delež, ampak eh, vedno večji del se preusmerja v vzhodno Evropo. Seveda to je izredno drago za čiste plačnice in pravzaprav to nesorazmerje je vedno bolj izrazito. Tudi kar zadeva vizonski režim, nam je bilo večkrat rečeno, da to nima nikakršne povezave z priseljevanjem, ampak seveda to je zelo povezano z nelegalnim priseljevanjem. Eh, recimo na vzhodu seveda so minimalne plače izredno slabše v primerjavi z zahodnim svetom. Tako da veliko ljudi dejansko lahko zapustijo te države zaradi revščine. Moldavija je razglasila svojo neodvisnost leta 1991 od Sovjetske zveze. Ali res želi odstopiti to suverenost Evropski uniji? Sprašujem se. Hvala lepa, gospod kolega. Zdaj zaključimo ta krog govorcev v okviru postopka pritegnitve pozornosti in prehajamo na zaključni del te razprave in ponovno predajamo besedo komisarju Fileju, ki se bo odzval na različne prispevke kolegov. Izvolite, komisar. Um, Zelo sem cenil to razpravo, zelo sem cenil tudi pravočasnost te razprave in predvsem zelo sem cenil uh, eh, enot. Enotno, eh, enotno sporočilo, ki je bilo podano in tudi eh, podpora, ki je bila izražena. Republika Moldavija je, na, je doživlja ključen trenutek v svoji zgodovini. Dejansko Evropska unija pomaga moldavijskim vladi, da uresniči čim večji del svojih eh, načrtov in to v vseh zadnjih letih. Reforma, ki jo načrtujemo, odraža široko, eh, širok razpon eh, ciljev akcijskega načrta med Evropsko unijo in Moldavijo. To je ključnega pomena za prihodnost republike. O mnogih priložnostih, ne nazadnje, tudi uh, 30. septembra, ko je skupina prijateljev Moldavije obiskal prestolnico in eh, nekateri so se tudi navezali na to, je bila izražena podpora viziji neke blaginje v eh, Moldovi, kjer bi bila družba spravljena in kjer bi tudi eh, ozemeljska integriteta bila ponovno vzpostavljena. Na nazadnje, to je pomembno za vse nas. Republika Moldavija je na pravi poti. Potrjujem, da država, državi bo uspeli doseči politični kompromis, ki je potreben za to, da podprejo prizadevanja za reforme po naši strani in tudi v možni eh, meri bomo skušali vedno podpirati moldavijske državljane in ponujati ustrezno potrebno zunanjo pomoč za reforme. Bomo torej nadal, nadaljne podpirali Um, celo vrsto trajnostnih oblik razvoja in ne nazadnje tudi ob bližnjih parlamentarnih volitvah. In seveda jaz iskreno upam, da po teh skorešnjih volitvah bomo priča v Moldaviji bomo ehm, priča nekemu inkluzivnemu političnemu procesu v skladu z predvidenimi programi, ki naj vodijo naprej reformne procese v korist Evrope in seveda moldavijskih državljanov. Hvala lepa, gospod komisar. Prijeli smo šest eh, predlogov eh, resolucije za zaključitev te razprave in sicer strani skupine EPP, eh, skupine liberalcev, skupine GUE, skupine zelenih.